Liebe Kolleginnen und Kollegen, Spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da lahko začnemo s popovdanskim delom. Opravičujem se našim gostom, ker v tem trenutku še ni veliko poslancev prisotnih, ampak eh, zato imajo prisotni zelo eh, zanimiva vprašanja. Poleg tega pa je veliko eh, tistih, ki poslušajo. Vsekakor pa upam, da se nam bo pridružil še kak poslanec. Časa nimamo veliko, tako da bo najbolje, da kar začnemo. Na dnevnem redu je javna predstavitev nove Evropske agende za kulturo. Naš odbor pripravlja poročilo na lastno pobudo in sicer eh, se ta nanaša na sporočilo Evropske komisije o novi Evropski agendi za kulturo. Poročevalec je gospod Gramatikakis, ki je danes v parlamentu, to vemo in upam, da se nam bo tudi kmalo pridružil. Upam, da bo ta javna predstavitev pripomogla k temu, da bomo pripravili zelo dobro poročilo o Evropski agendi za kulturo. Tako, sedaj bi kar takoj predstavila naše goste. Z nami je gospod Ugo Bakela, ki je soustanovitelj in predsednik Fondacione Fiskaraldo iz eh, Turina. Njegov prispevek ima zelo jasen eh, naslov in sicer poziv za to, da uskladimo ambicije in primerna sredstva. Poleg tega pozdravljam tudi Kristine Merkel, ki je vodja oddelka za kulturo in um, spomin, na, spomin sveta iz Nemške komisije za UNESCO. Govorila bo o uh, tem, kakšne so možnosti za pobude v kulturi v Evropi. Z nami pa je tudi gospa Rosa Perez Monklu, ki je e, višja uradnica za Culture Action Europe v Bruslju. Predstavila bo novo agendo za kulturo in sicer iz vidika civilne družbe. Vse tri strokovnjake prosim, da se omejijo na 10 minut, po vsaki predstavitvi pa bomo imeli čas za vprašanje in odgovore. in na tak način upam, da bomo imeli zanimivo razpravo. Tako najprej bi besedo dala gospodu Bakela, da lahko pripravi svojo predstavitev. Dobrodošli v parlamentu, izvolite. The... Hvala lepa za povabilo. Mi trije smo se posvetovali drug z drugim, srečali smo se predtem, tako da upam, da bodo naši današnji pogledi tako integrirani, kot so se zdeli tudi nam. Sam sem se odločil, da se bom osredotočil v tem prispevku na relativno metodološko vprašanje, podal bom še nekaj operativnih predlogov. Sam sem namreč predvsej zaskrbljen, tako kot verjetno številni izmed vas, zaradi širjenja retorike, ki pogosto privede do rezultatov. Ki ne izpolnijo pričakovanj. Vedno bolj pogosto se dogaja vse povsod, da so osnovalci politik nekako obtičali nekje na sredi. Po eni strani imajo zelo visoke ambicije, imajo splošne vizije, zauzemajo to vrstno mantro, pripravljajo okvire za delovanje, ampak po drugi strani vse skupaj ni utemeljeno na znanstvenih dognanjih. Zato so rezultati neprimerni, neučinkoviti, včasih se sprejemajo celo protiproduktivne politike in tudi standardi. Priča smo tudi temu, da kar cvetijo kratkoročne in kratkogledne politike, ki so precej razdrobljene. Gre za politike, ki se sprejemajo v posameznih sektorjih, podsektorjih, zajemajo posamezne ukrepe, sektorske in podsektorske. Ti različni ukrepi ne zaobjamejo globine in kompleksnosti kulturnih, tehnoloških, družbeno-ekonomskih sprememb, še posebej, ko gre za posamezne akterje in gonila na področju kulturne in tehnološke inovacije. V okviru civilne družbe, na univerzah, raziskovalnih institutih, v javnem sektorju. Učinkovite javne politike morajo namreč v celoti razumeti področje uporabe, obseg ukrepov, Na področju kulture pa je še posebej pomembno, da imamo opredmeteno in neopredmeteno vrednost. To je tisto, kar bi morali ustvarjati. Kultura zaobjema različna področja, različne domene. Zgodba, ki se zdaj pogosto uporablja, je vezana na to, da sta kulturni in ustvarjalni sektor en velik skupek To je sicer dober instrument za spodbujanje te tematike. S tem instrumentom lahko zagotovimo veliko pozitivnih ocen v tisku, ampak to otočje, kajti sektor celoten je bolj podoben otočju, potrebuje celovit pregled, celovito politiko, ki mora privesti do različnih prečnih politik ki so usmerjene na več različnih disciplin. Integrirati je treba različne proizvodne verige na mesto, da vzpostavljamo usporedne standardizirane politike. Konceptualni okviri in škatle z orodjem v okviru novega digitalnega gospodarstva so danes predstavljene kot neka nova perspektiva za rast kulturnega in ustvarjalnega sektorja. Mislim, da to ni dobra zamisel. Izkušnje iz različnih evropskih držav jasno kažejo, da to drži. Razlog za to je povsem preprost. Velika večina kulturnih organizacij ne deluje v širšem obsegu, ne doživljajo visoke rasti, ne morejo izkoristiti pospeševalnikov, inkubatorjev, finančnih instrumentov, ki dobro delujejo na področju tehnoloških zagonskih podjetij, ampak ti instrumenti na področju kulture ne delujejo. Na tem področju namreč traja veliko časa, preden se poveča nabor ciljne publike, dolgo časa traja, preden postanejo to vrstne kulturne dejavnosti privlačne za širše množice. Če si pogledate tiste najbolj zanimive inovativne dejavnosti v kulturnih centrih in institucijah, boste ugotovili, da imajo ti nedvomno koristi od digitalnih aplikacij, vendar se ne zanašajo na digitalno revolucijo, niti niso od digitalne revolucije v celoti odvisni. Ni na ključje, da inkubatorji ne delujejo za kulturne organizacije, čeprav dobro delujejo pri tehnoloških zagonskih podjetjih. Kulturne organizacije in institucije potrebujejo v prvi vrsti izgradnjo zmogljivosti. Nekatere študije so namreč zelo jasno pokazale in tudi povdarile ta vidik. Z manjšimi izjemami kulturne organizacije nimajo na voljo dovolj dobrega znanje na področju vodenja, upravljanja, premalo razumejo digitalno revolucijo na področju kulture. Nedavno sem prebral v enem od poročil tudi zelo kritično analizo naložb, ki so jih izvedle večje kulturne institucije in organizacije. Vlagale so v obsežno tehnološko opremo, ki je bila dve leti zatem že zastarela. Na podlagi tega poročila je bil razlog za to dejstvo ta, da voditelji v kulturnih institucijah niso imeli dovolj znanja in veščin z tega področja. Mislim, da bi potrebovali kaj drugega kot zaščiteno okolje za zagonska podjetja na področju kulture. Mislim, da bi morali poskrbeti za prečne sektorske politike, ki bi spodbujale sodelovanje med eh, makropodjetji, potem svobodnjaki in institucijami. Vzpostaviti je treba vzajemno podporo, potem gostovanja, učenje ob izvajanju ukrepov arhivi, muzeji, knjižnice, kulturne institucije in drugi se ne bi smeli na novo izumljati, glede na to, da nimajo ustreznega znanja. Izkoristiti je treba njihove zbirke znanja, izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja digitalna revolucija. Vsi ti instituti so se odločili, da bodo odprli svoja vrata, ponujajo tudi možnost gostovanja za teden, dva ali več posameznikom, potem makropodjetjem, novodobnim izumiteljem. Rezultat te dejavnosti pa je bila multiplikacija priložnosti proizvodov, storitev. Izboljšale so se tudi storitve, ki jih ponujajo kulturne institucije. S tem pa je bila ponujena tudi velika priložnost malim podjetjem in podjetjem inovatorjem, ki lahko tekmujejo na globalnem trgu. Namreč uporabljajo evropsko dediščino in na tej podlagi razvijajo svoje proizvode in storitve. Še tri sklepne pripombe z moje strani. Najprej pilotni projekti. V času omejenih proračunskih sredstev lahko pilotni projekti prispevajo k oblikovanju zagona za vodilne programe in za sistemske spremembe, ampak zgolj pod pogojem, da se zagotovi celovit postopek ocenjevanja in širjanja rezultatov, to pa mora temeljiti na strogih standardih. Na vseh ravneh je treba upeljati takšne postopke. To je prvi pogoj. Drugo, upeljati moramo več kvalitativnih kazalnikov kvantitativni kazalniki niso dovolj, če želimo dobro razumeti kakovost in naravo inovacij. Še en pogoj. Okrepiti je treba raziskovalne projekte. To pomeni več sredstev, več virov tudi za skupne raziskovalne centre na interni ravni. Ustvariti je treba nove empirične podatke, zlasti ko gre za prečno sektorska področja, kjer je možno sodelovanje. Resnično moramo razumeti, kakšno je področje delovanja, kakšna je vrednost, kakšen je preliv, ki ga ustvarjajo ustvarjalni in kulturni sektori za druge sektorje. Kultura lahko prispeva k zdravju, k socialni koheziji, k dobrobiti. Razumeti moramo, kaj je tisto, kar naredi razliko, kaj je tisto, kar podpira običajno poslovanje. Zdaj bom zaključil. Še en pogoj bi rad izpostavil, ker se mi zdi resnično bistvenega pomena. V tem pogledu lahko parlament stori veliko. Podpreti morate medslužbeno sodelovanje. Kot veste, imamo na voljo tudi zelo dobro prakso na tem področju, imamo Evropsko leto kulturne dediščine, sodelovanje med eh, Generalnim direktoratom za kulturo in ostalimi direktorati je privedlo do cvetenja priložnosti tudi na drugih področjih. To je zelo pomembno, to medslužbeno, medpodročno sodelovanje je lahko zelo pomembno tudi za nacionalno politiko, kot neke vrste indikacija na evropski ravni. Hvala. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala, gospod Bakela. Hvala za to predstavitev in za vaše mnenje. Besedo bi najprej dala poročevalcu, gospodu Gramatikakisu. Izvolite, največ tri minute imate. Hvala lepa, gospa predsednica. Ta nova agenda je nedvomno velika priložnost. Prvič bomo namreč zagotovili usklajene in integrirane politike na področju kulture. To se je pojavilo ob pravem trenutku. Leto 2018 je namreč Evropsko leto kulturne dediščine. Ne smemo pozabiti, da je kultura tisti najpomembnejši povezovalni dejavnik za državljane v Evropi. Tudi mi lahko morda na svoj način prispevamo k evropskemu projektu. Verjetno vsi veste, da se evropski projekt trenutno sooča z določenimi protisilami. 36 odstotkov evropejcev še ni sodelovalo pri nobeni kulturni dejavnosti v zadnjih dveh mesecih. Ta delež je zelo visok. Želimo pa si, da bi umetnost in kulturo vključili v vse stopne izobraževanja. Povečati moramo mobilnost umetnikov, mobilnost umetniških del. Evropska komisija je tudi predstavila pobudo za mobilnost umetnikov. To je zelo pomemben prvi korak, vendar potrebujemo dodatna sredstva. V ta namen poenostaviti je treba tudi pravila. Storiti bi morali vse v svoji moči, zato da se evropski umetniki ne bodo soočali z birokratskimi nočnimi morami. Zagotoviti moramo enostaven dostop do informacij, da bodo vedeli, kako lahko dobijo podporo za svoja dela. Sam bom zato predlagal, da se oblikuje enotna uporabnikom prijazna platforma, kjer bodo na voljo informacije o vseh razpoložljivih programih in možnostih financiranja. Rad bi pozdravil tudi to, da dajemo povdarek posameznim vrstam umetnosti. Sam bi izpostavil pobudo Music Moves, ki bo del programa ustvarjalne Evrope. Zagotovili bomo tudi stabilna finančna sredstva za ta namen. Za enkrat se zgolj tri odstotki iz preomenjenega programa namenjajo podpori glasbi, še posebej klasični glasbi. Bo pa ta program uspešen samo v primeru, če bomo zagotovili ustrezno povečanje proračunskih sredstev tako za kulturo, kot tudi za programe ustvarjalne Evrope. Ustvarjalna Evropa je uspešen program, ampak nažalost ima še vedno na voljo premalo finančnih sredstev. Samo nič celih 15 odstotkov celotnega proračuna se namenja v ta namen in tretjina od teh sredstev se namenja za področje kulture. Komisija je podala predlog, da se povečajo finančna sredstva v ta namen. To je pomemben prvi korak, vendar ne zadošča. Zato bom prosil, da se proračunska sredstva po letu 2020 podvojijo v ta namen. Dobro bi bilo, da bi tudi države članice namenile vsaj en odstotek proračuna za kulturo. Še par besed o zunanji razsežnosti te agende kultura je dejansko naše najmočnejše orožje. Hvala lepa današnjim panelistom, da so z nami, skrbno jim bom prisluhnil. Njihove pripombe pa bom skušal vključiti tudi v svoje poročilo. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa. Ja, šli bomo po tem ping-pong postopku, tako da bi eh, besedala dala kar gospodu Bakeli da se lahko odzove na to, kar je povedal poročevalec. Izvolite. Želite kaj dodati ali bomo pustili tako, kot je? Bomo pustili, prav. Potem pa nadaljujemo. Gospod Trupel, izvolite. Ja, um, Najlepša hvala. Mislim, da je zelo dobro, da smo organizirali današnjo javno predstavitev, zato da si tudi sami pri sebi razčistimo, kaj si želimo videti v tej novi agendi. Mi smo rekli, da želimo, da bi različni deli programa bili bolj prepoznavni. Mediji, kultura, glasba premika Evropo ali Music Moves Europe. Ko sem bila v Karovih varih prejšnji teden, so mi rekli, prosim, nikar ne imenujte tega podprogram mediji. Ne gre za vprašanje brandinga. Pomembno je, da dosežemo čim večje število oseb, čim večje število filmskih ustvarjalcev. Potrebujemo boljšo strategijo komuniciranja, če želimo doseči ljudi na tem področju, še posebej, če želimo doseči evropske ustvarjalce. Potem obstaja nujna potreba potem, da se povečajo tudi proračunska sredstva, to je povezano z večletnim finančnim okvirom, čaka nas grozovita bitka s svetom. Obstajajo že znaki in ki kažejo, kako težko bo iti v to smer zaradi nekaterih držav članic, ampak v našem odboru se je večina odločila za to, da se bomo te težavne bitke lotili. Pri ustvarjanju Evropi pa je seveda pomembno, ali bomo znali ohraniti tudi načelo raznolikosti v družbah. Verska, kulturna raznolikost sta pomembni. Mislim, da se moramo zavedati, da imamo opravka z različnimi skupinami ljudmi potrebujemo kulturne razprave, medkulturni dialog, izobraževanje. V srcu evropskega projekta je raznolikost. Biti moramo združeni v tej raznolikosti. Če bomo govorili zgolj o identitetah in če bomo uporabljali diskurs identitete na levici in desnici, bomo izgubili dušo evropskega projekta. Zato je ta program za me res bistvenega pomena. Tako da hvala lepa za izraženo podporo. Mislim, da lahko skupaj delamo v prihodnih tednih. Resnično moramo ponuditi roko sektorju, ker številni želijo biti v stiku z nami, da bi čim bolje izkoristili ta program. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Bakela, zanima me, ali želite to pokomentirati? No, I think I prefer to leave to my colleagues and No, bi raje to prepustil kolegom, bom sam podal komentarje ob koncu. Silvija Kostav. Prav, potem pa tako, gospa Kosta, dve minuti. Ne želim govoriti o programu, pri katerem sem poročevalka, namreč ne želim govoriti o ustvarjalni Evropi. Ustvarjalna Evropa je tisti program, ki bi moral na nek način interpretirati tudi to agendo za kulturo. Zelo vesela sem, da sem slišala izjavo gospoda Bakele s tem v zvezi. Na nek način ste na nas preložili odgovornost. Rekli ste, nikar ne izgubite spred oči cilja, ne zgrešite cilja. Imamo namreč priložnost, da opredelimo v okviru te agende za kulturo tudi naslednje desetletno obdobje, tako kot smo to storili v preteklih desetih letih. Ustvariti moramo seveda politik, veliko na področju evropske kulture, ne zgolj posameznih politik. Pomembno je, da imamo na voljo tudi instrumente znotraj ustvarjalne Evrope, ki bodo stremeli k doseganju ciljev, ki smo si jih zastavili tako v tem odboru, kot tudi drugot. Par pripomp. Zanimanja bi prisluhnila vašemu mnenju o tem, kako gledate na digitalno rešitev. Nekateri menijo, da je to neka čudežna rešitev. Seveda je prav, da imamo na voljo digitalne rešitve, finančne instrumente, ampak to je bolj primeren način delovanja za tehnološka podjetja. Kaj pa je z temi majhnimi mikro združenji in centri na kulturnem področju, ki želijo ustvarjati proizvode, storitve, inovativne stvari na kulturnem področju. Kaj lahko storimo s tem v zvezi? Ali se vam zdi, da je ta program ustvarjalne Evrope primeren, kaj je z MSP-ji na kulturnem ustvarjalnem področju, kaj je strategijo na področju ustvarjanja znanj in veščin. Ali bi vi drugače oblikovali prednostne naloge? Zdi se mi namreč, da ste vi v svojem prispevku rekli, da bi morali več vlagati v posameznike, v njihove veščine, da bi se morali bolj osredotočiti na inovatorje in ne toliko na inovacije, na nek abstrakten pojem morda bi lahko razmišljali tudi o drugih načinih delovanja, da bi ustvarili vozlišča pris, znanj in veščin, ne da govorimo zgolj o inkubatorjih. Eh, si, posl... No, bom kar lepo po italijansko povedal. V samem jedru bi morale biti osebe. Mislim, da bi morali poskrbeti za realno inovativnost. Ne potrebujemo novega programa, novih multimedijskih aplikacij, potrebujemo pravo medijsko, kulturno, družbeno inovativnost, ki bi se vršila znotraj kulturnih institucij. Prihodnost proizvodnje, distribucije, dostopa do kulture ne sme biti zgolj v rokah posameznikov. Ne smejo biti ti procesi, podprocesi izven rok kulturnih institucij, čeprav posamezniki dosegajo tudi odlične rezultate na tem področju. Nekatere institucije pač hodijo po svoji poti, imajo večje ali manjše zmogljivosti za to, da prestrežejo inovacije prava proizvodnja pa se dogaja izven teh institucij. Tu samo pažam tudi tveganje, namreč, da bo prišlo do generacijskega preloma. Če nam ne bo uspelo vzpostaviti ustreznih pogojev, da se bomo lahko podali na globalni trg, ne bo dobro. Globalni trg je tisti, ki opredeljuje možnosti za mikropodjetja, ki odloča tudi o obstoju MSP-jev in na tisoče svobodnjakov, ki delajo na tem področju. Če nekdo nima perspektive, da bo deloval na trgu, je vse za manj. Namreč mikropodjetja MSP-ji bodo potem raje delali na področju farmacije, kemije, namreč tam najdejo naložbena sredstva. Ne vem, pol milijona evrov uložijo, zaslužijo pa lahko pet milijonov. Namreč najboljši možni inovativni sistem ali aplikacija za dostop do muzejev nikoli ne bo v treh letih prinesel takšnega dobička, kot eh, to prinaša naprimer aplikacije na drugih področjih. Najlepša hvala. Potem pa lahko prejdemo in naprej in damo besedo gospe Merkel ki eh, vodi oddelek za kulturo v Nemški komisiji za UNESCO v Kölnu. Izvolite. Ja. Deset minut imate. Najlepša hvala, gospa predsednica. Govorila bom angliško. Skrbno smo preučili tako sporočilo komisije, kot tudi delovni dokument služb komisije, kjer najdemo številne empirične elemente, kot smo slišali. Zdaj se je pojavil strateški moment za to, da oblikujemo drugi strateški pristop. Oblikovati je treba okvir za evropske ukrepe, spodbude in platforme. Člen 167 nalaga, da moramo spodbujati kulturno raznolikost, da moramo poskrbiti za cvetenje kulture. Tudi vprašanje horizonta je zelo pomembno, ali bo rok 2030, 2050, časovnica ni nepomembna. Nemška komisija za UNESCO ima veliko izkušenj na tem področju. Tudi pri mednarodnih strategijah smo veliko prispevali na evropski ravni. Osredotočili smo se predvsem na to, kakšne javne politike danes potrebujemo, da bomo spodbujali bogato raznolikost in tudi kulturno izražanje. Sama sem se osredotočila na štiri komponente v tej agendi. Zelo zanimivo je, da ste začeli z kulturno udeležbo in tudi z percepcijo. Kakšna je torej uloga kulture v tem trenutku znotraj evropskega projekta? Drugi element se nanaša na Evropsko leto kulturne dediščine. To resnično cenim. Kot tretje bom predstavila tudi to mobilnostno komponento, ki se precej izpostavlja, ker je element, ki povezuje različne dele agende. Potem pa je tu še pojem evropskega kulturnega prostora, kakšne modalitete lahko uporabimo za čim boljše delovanje letega. Na začetku naj povem, da je bilo zelo zanimivo videti podatke iz Eurobarometra pa tudi nekatere druge podatke smo si ogledali, naprimer v zvezi s tem, kakšna je ta kulturna udeležba. 66 odstotkov ljudi sodeluje, potem je pa tu še drugi del oseb, ki ne sodelujejo v kulturnih dejavnostih. Tudi UNESCO globalno poročilo iz leta 2008 se nanaša na to vrstne podatke. Razširite nekoliko ozorni kod, da boste lažje ugotovili, kje se pravzaprav nahajamo. Na voljo imamo kazalnike na tem področju. Ti kazalniki so sicer osupljivi, ampak z našega zornega kota so pomembne še vsaj tri razsežnosti. Veliko ljudi si sami organizira kulturno dejstvovanje, naprimer kako gre za sodobno izražene, ko gre za kulturno dediščino. 20 milijonov članov zadrug v naši državi se kulturno samo organizira. Druga razsežnost je naslednja. Tisto, kar je bilo običajno del klasičnega kulturnega prostora, se spreminja v hibridne prostore, povezujejo se mediji in kultura ter viri na tem področju, javne knjižnice, 100 milijonov ljudi v enem letu obišče javne knjižnice, toliko ljudi gre tudi na nogometne stadione v enem letu. Črpamo seveda vsa ta ugotavljanja na podlagi podatkov iz globalnega poročila UNESCO. Ljudi so spraševali potem, katere so najbolj pomembne kulturne dejavnosti. In na globalni ravni so rekli, da gledajo ljudje televizijo, poslušajo radio. Video je za mlade zelo pomemben, temu so najbolj izpostavljeni. Direktiva o audiovizualnih strategijah in storitvah je pokazala, da obstaja tu nek povezovalni dejavnik. Prvi sklep bi torej bil, da je digitalni kontekst tisti, ki je vse spremenil v tem trenutku. Kulturne inovacije so pomemben dejavnik v okviru te agende. Zato bi parlament povabili, da nekoliko bolj obdelajo to vprašanje. Potem pa je tu še pravično plačevanje umetnikov, ustvarjalcev, če želite zagotoviti podobno okolje tudi čez deset let. Drugo priporočilo bi bilo, da na novo raziščete to kulturno udeležbo in pojem kulturne udeležbe. Nikar ne razmišljate zgolj o tem, kako povezati te tri ekosisteme, ki se omenjajo v agendi. Medijska raznolikost in kulturno izražanje, tudi to dvoje je treba povezati. Druga pomembna zadeva, zdaj bomo malce pospešila, ker smo veliko že slišali o tem, kako dinamično je Evropsko leto kulturne dediščine. Veliko smo se osredotočali na arhive, knjižnice, na, na naravno dediščino, na opredmeteno dediščino. Ljudje so se odzivali na to. Gre pa za večplastno razsežnost, ki jo je treba bolje razumeti. Na generalni skupščini smo nedavno na novo povdarili, da bi morali biti bolj ambiciozni pri podajanju zgodbe. Kaj je pomembno pri dediščini, pri posameznih krajih in spomenikih. Pomembno se je zavedati tudi te zgodbe o mobilnosti v kontekstu dediščine. Ta zgodba je običajno premalo prepoznavna, zato bi bilo dobro, če bi v okviru evropskega projekta, pa tudi v povezavi z drugimi deli sveta, bolj poudarili ta vidik. Številne identitete so večkratne, hibridne, spreminjajo se, spreminjale so se tekom zgodovine in še naprej se bodo. Zato bi bilo res smiselno, da bi ta vidik in to razumevanje še poglobili. Zanimivo je tudi to, da obstaja močna povezava med tem, kar počnemo na interni ravni in tem, kar nameravamo storiti v kontekstu mednarodnih odnosov, ki jih Evropska unija vzpostavlja, kaj lahko kultura stori na tem področju. Še dva pomembna vidika. Mobilnost je pomembna. Mobilnost je strateški predpogoj za spodbujanje kulturne raznolikosti, za soustvarjanje in tudi za vse ostale elemente. Mislim, da je zelo pomembno, da izpostavimo tudi praktične vidike, torej kako vzpostaviti medministersko sodelovanje, se pravi Ministrstvo za kulturo, kako lahko sodeluje z notranjim ministrstvom, z Ministrstvom za delo in zaposlovanje, s socialnimi ministrstvi in tako naprej. Dobro bi bilo, če bi parlament podal kakšno pobudo s tem v zvezi. Potem imamo tudi Evropski sklad za mobilnost, kar nekaj pilotnih pobud je v tem kontekstu in so koristne. Nikar pa ne pozabite, da ne gre za samostojno vprašanje, da gre za del širše politične zaveze, ki so jo sprejele vse države članice, pa tudi evropske kulturne in regionalne organizacije. Tudi v UNESCO-vi konvenciji o raznolikosti kulturnega izražanja piše, da bi morali poenostaviti bolj ravnotežen pretok kulturnega blaga, dobrin in storitev, da bi morali spodbujati mobilnost umetnikov, delavcev v kulturi mi se že oziramo v prihodnost in pripravljamo nove zamisli s tem v zvezi. Par stvari bo sicer treba še pojasniti, kako naj se stvari financirajo, morda iz Erasmusa, iz Erasmusa za kulturo, kakorkoli se bo to že imenovalo. Pomembno je, da zagotovimo financiranje tekom daljšega obdobja, da ne bo šlo za enkratno financiranje. In še pojem evropskega kulturnega prostora, to je pomemben pojem, ker bomo Evropo na novo povezali od znotraj. To je naloga, ki nas še čaka. Imamo tudi dobre izkušnje, ko gre za stanovsko učenje, ko gre za posamezne skupnosti na področju izobraževanja, tudi med kultura je eden izmed takih element oziroma programov. Vse to je zelo koristno za to, da spodbudimo mobilnost na tem področju in da odpravimo to dihotomijo, ki smo jo pogosto priča. Kot je rekel gospod Gramatikakis, modalnosti so pomembne, manj kot je ovir, bolje je. Spodbujati je treba sodelovanje, ne pa da skrbimo zgolj za preživetje birokratskih tehnikali. Spodbuditi je treba učenje nove generacije, ki bo ustvarjala spremembe. Ta generacija mora imeti možnost, da se izobražuje in ustvarja v praksi. Če povzamem, predlog nove Evropske agende za kulturo je podano v pravem času, je spodbudna pobuda, ki bo preoblikovala ekosisteme, kulturni sektor. Dobro je, da bi vsi razumeli, kako pomembno je, da se posamezni elementi med seboj povežejo. Spodbuditi je treba tudi interno in eksterno razsežnost. Ta dva vidika bi morala biti obravnavana kot del celote, del enake osebnosti. Obstaja namreč več različnih kulturnih prostorov posod po Evropi. Povezati se moramo z UNESCO in drugimi sorodno mislečimi institucijami smo sredi globoke preobrazbe, ne vemo še, kam vodi, ampak upam, da bomo na koncu uspeli pripraviti najboljšo možno kombinacijo trajnostnega razvoja v digitalnem kontekstu. To je demokratična naloga in izziv, s katerim se soočamo v današnjem času. Se že veselim vaših pripomp, vprašanj in hvala za pozornost. Ja, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala. Hvala tudi za vaše mnenje. Trenutno se nihče ne javlja in zato bi zastavila vprašanje jaz. V Nemčiji je eh, državni svet pripravil mnenje glede, kulture, glede agende za kulturo, ki ni bilo najbolj pozitivno. In citirala bi to mnenje v neki točki, kjer so po mojem dobro argumentirali in zanima me, ali se s tem strinjate tudi vi. V njihovem mnenju so zapisali, da obžalujejo to, da je ta usmeritev kulturne politike v okviru agende za kulturo še bolj podvržena temu, ali je kultura koristna. Namen kulturne politike je to, da se ustvari širok in bogat nabor kulturne ponudbe in da se omogoči širok okvir za izvajanje kulture, to pa v agendi za kulturo več ni prisotno. Poleg tega so zapisali, da je ta nova usmeritev na tri strateške cilje precej problematična. Ne strinjajo se s tem, da je cilj vzpodbujanja kulturne raznolikosti bil nadomeščen za socialno dimenzijo kulture. Kulturna raznolikost pa je samo še nek sekundarni prispevek kulturi. Poleg tega ste zavrnili tudi ta izraz, da je kultura vir. Gre za jasno mnenje, ni tako um, da bi nemške zvezdne dežele mislile, da je kultura v njihovi pristojnosti, ampak želijo si drugačnega pristopa do kulture. In zanima me, kakšno je vaše mnenje, ali se strinjate s tem ali ne. Najlepša hvala, hvala za to vprašanje. Tudi sama sem pozorno sledila tem, temu mnenju in seveda tudi prebrala to mnenje. Državni svet ima tukaj eh, prav, po mojem mnenju, celo v neuradnem dokumentu Evropske komisije je zelo jasno zapisano, da je 82 odstotkov deležnikov na posvetovanju povedalo, da potrebujejo točno ta cilj. V pogodbi to sicer ne, ne piše, ampak eh, jasno moramo povedati, da uspodbujamo kulturil, kulturno raznolikost in di, kulturni dialog in sicer preko razlik Prav zato bi želela vse uspodbuditi, oziroma še posebej parlament uspodbuditi k temu, da to še enkrat preveri in o tem razmisli. Vprašanje pa je, ali naj bi bil to cilj sam po sebi. Morda pa je tudi nesporazum glede tega, kaj je pojem koristnosti. Jaz tega sporočila namreč nisem razumela na enak način. Zdi se mi, da se je okrepil aspekt tega, kako se morajo v te dejavnosti vključevati državljani. Trenutno smo se pač znašli v novi situaciji v Evropi, ki predstavlja veliki ziv. Zahvaljujem se za to vprašanje, namreč eh, strinjam se in mislim, da bi bilo zelo zanimivo, če bi v okviru vašega poročila res podrobno preučili to vprašanje. Mislim, da tukaj ne gre eh, na, za vprašanje, na katero bi lahko odgovorili z da ali ne. V angleščini se pogosto uporablja ta izraz cultural resource, torej eh, kulturni viri. In ta izraz ima širši pomen kot samo to. Je pa res, da je ta osredotočenost na mobilnost ključnega pomena. Namreč eh, vzpodbuditi moramo dodatne dejavnosti, s katerimi bi lahko umetnike, ki so dejavni v kulturi, pa tudi politike na lokalni in regionalni ravni, da bi jih torej povezali. Okrepiti moramo sodelovanje tudi preko Bruslja. Najlepša, najlepša hvala, Helga Trupel, izvolite. Hvala lepa. Gospa Merkel je še enkrat povdarila, da je pomembna mobilnost in doživljanje in spodbujanje raznolikosti. V politični razpravi na ravni Evropske unije je namreč ključnega pomena tudi ohranjanje demokracije, če bomo ljudem lahko posredovali to sporočilo. V redu, nič ni narobe s tem, da ima nekdo drugačno mnenje, to je njegova pravica, ampak eh, to pravico mu moramo dopustiti, če ne tepta moje pravice do mnenja. Na tak način se namreč obogatimo. Sodelovanje včasih zelo dobro deluje in po takrat nastanejo tudi dobri rezultati. Ampak ta aspekt se pogosto zanemarja in tega ne smemo dovoliti, namreč v Evropi živimo od eh, kulturne raznolikosti. To se je več kot 20krat pojavilo v poročilu. Strinjam se zato z državnim svetom, namreč eh, eksplicitno moramo zapisati, da si tega želimo. Besedilo pravite, da je malce. Uh, osiromašeno, da bi lahko bolj jasno, bolj eh, direktno zapisali, kaj želimo, ampak mislim, da to ni tako problematično. Juncker je pred dvema letoma govoril o stanju v Evropi in takrat je dejal, da so eh, umetniki kraljevi dragulji eh, Evrope. In izjemno dobro se mi je zdelo, da je predsednik Evropske komisije to povedal, da res potrebujemo. Uh, to celo verigo ustvarjanja dodane vrednosti, ampak na vrhu pa stojijo naši umetniki. Kreativne industrije namreč eh, predstavljajo veliko področje zaposlovanja, ki je zelo zanimivo za mlade. Nič ni narobe z podjetji, ki ustvarjajo modo, film, televizijo, glasbo, to zanima mlade ljudi. In zato se mi zdi pomembno to, kar je povedala gospa Merkel, Namreč ne gre samo za te kriterije koristnosti. Ni res, da govorimo sedaj tukaj o, ekon, o umetnosti in kulturi na neoliberalni način. Ne, gre za to, da se aktiviramo in da začenjamo kulturo razumeti kot, eh, kot nek vir, kot nek potencial, Kulture ne smemo potiskati ob rob, povedati moramo, da jo potrebujemo, če želimo ohraniti Evropo. Če želimo ohraniti to enotnost, potrebujemo kulturo, vključevanje in tako naprej. In kot rečeno, to je dober vir, to je resource po angliško. Ko govorimo o virih, ponavadi mislimo na okolje, na biološke stvari in tako naprej, ampak ne. Kultura je pomembna in. Mi si ne želimo, da bi politiko za kulturo zlorabljali. To namreč obstaja, poznamo takšne primere znotraj Evropske unije in tudi izven, kjer se to zlorablja. Ampak pri nas kulturo razumemo na demokratičen način in to je vključeno tudi v ta pojem eh, kulturnih virov. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Merkel, želite to pokomentirati? Äh, je čisto kratek komentar, Če si ogledamo, kaj pravijo ankete Eurobarometra, nas eh, pogosto preseneti to, da iz teh podatkov izhaja optimistična in jasna podpora evropskemu projektu. Zanimivo je, ko se ugotavlja, kaj so te powerful connections, te pomembne povezave, povezave v Evropski uniji in to so kultura, zgodovina in skupni spomini. tudi na ravni UNESCO tukaj zelo evropsko sodelujemo. In to je neka dimenzija, ki sem jo želela izpostaviti. Preko določenih pilotnih projektov lahko eh, v ta sektor vključimo večji del družbe. Prav zato so pa tudi te tri svoboščine tako pomembne: ustvarjalna svoboda, medijska svoboda in svoboda govora. Namreč eh, sistemi ustvarjanja so tisti, ki zagotavljajo, da bo naša družba kreativna in dinamična. Mnenje eh, državnega sveta je izjemno pomembno, ampak eh, smiselno bi bilo, da bi v vašem parlamentu to torej eh, o tem kritično razmišljali. Hvala. Gospa Kosta. Dialogo, kep... Zelo pomemben je ta dialog, kaj ti pomaga nam bolje razumeti vidike, ki bi sicer lahko bili nekoliko zapostavljeni. Naj od tej točki vseeno povem, da bi se lahko zgodilo pri teh treh vidikih, da pozabimo na. Uh, socialno dimenzijo. Kulturna dediščina je ključnega pomena in skupne vrednote ter eh, skupna zgodovina. Mislim, da to ne sme ostati preveč v ozadju. Poleg tega pa je tukaj tudi svoboda umetniškega izražanja in pa kreativnost eh, kot pomemben eh, del te eh, kulturne dediščine, mislim, da bi morali to morda še nekoliko bolj izpostaviti. Potem pa je potrebno uskladiti eh, še notranje in pa zunanje dejavnosti. Ali bi nam lahko o tem povedali kaj več? Kaj ti sledila sem tudi strategiji evropske kulturne diplomacije in v tretji točki je veliko napisanega o tem. Medkulturni dialog. Eh, je izjemno pomemben, pa tudi, da imamo kulturne izvajalce v tem večstranskem svetu. To se mi zdi tudi zelo pomembno in vi pri tem igrate pomembno vlogo. Silvija. Hvala lepa, Silvija. Gospa Merkel, izvolite. Hvala lepa, bom nadaljevala angliško. Pomembno je, da se odprejo nacionalni trgi in uh, možnosti različne produkcije. To namreč obogati kulturno ponudbo v naših državah. Pred desetimi leti je bila ta kulturna agenta postavljena v globaliziran svet. In če si ogledamo, kako deluje ta agenta, umetniški kreativni svet. Vidimo, da je ta skupnost ustvarjalcev našla nove načine izvajanja. So zelo kreativni. Mi smo naprimer preučevali, kako um, je mogoče sodelovati z našimi kolegi v Južni Evropi, uh, in način sodelovanja je izjemno podoben, bolj podoben, kot bi se nam morda zdelo. Tako da bi bilo res smiselno ponovno razmisliti o tem. Pogosto pa so okvirni pogoji tisti, ki ovirajo napredek. Mobilnost in tudi politične ambicije naših držav članic in eh, nasplošno Evropske unije morajo biti usmerjene v to, da naredimo bolj enotne pogoje za vse. In mislim, da je to nekaj, kar lahko dosežemo. Ko govorimo o svobodnih in pravičnih trgih, mislim, da lahko dosežemo še veliko. Sploh glasbeni sektor je izjemno dinamičen. Tukaj je torej veliko zelo koristnih eh, elementov tako v agendi za kulturo, kot tudi v neuradnem dokumentu. Namreč pri medsebojnim, medsebojnem sodelovanju na strokovni ravni se stvari razvijajo, tukaj je bilo veliko napredka. UNESCO je pripravil tukaj poročilo in jasno je, da se je mobilnost povečala tudi za umetnike iz globalnega juga. Ampak seveda so ti možnosti še relativno omejene. Hvala. Najlepša hvala. Preden dam besedo zadnjemu kolegu, še Julie Ward, izvolite, dve minuti največ. Hvala lepa. Ta razprava je zelo zanimiva. Zanimivo je, kaj je eksplicitno, naprimer, svoboda medijev in uh, Svoboda izražanja nista v tem dokumentu, to me je presenetilo. Govorimo o evropskih vrednotah, o demokraciji, o tem, kako lahko za umetnostjo in kulturo dosežemo boljše razumevanje naše trenutne situacije. In če želimo to doseči, moramo biti eksplicitni pri tem, ko se eh, zauzemamo za svobodo medijev. Zato me zelo preseneča, da to ni vključeno v agendo za kulturo. Ja, vielen herzlichen Dank. Hvala lepa. Gospa Merkel, izvolite. Najlepša hvala, tudi jaz eh, sem to ugotovila, ampak podrobnosti ne poznam. Namreč, če si ogledate to in primerjate s poročilom o a, eh, dodatnih politikah, in potem razmišljamo o tem, da gre za svobodo medijev in eh, svobodo izražanja, ki sta ključnega pomena pri eh, celotnem sektorju kulture. No, na podlagi tega smo mi ugotovili, da so te tri svoboščine zelo eh, povezane, ko gre za svobodo medijev, svobodo v kulturi in znanstveno svobodo. To je vse povezano. tako zasebni, kot tudi javni mediji in spletni mediji morajo biti svobodni in to koristi kulturnemu sektorju. Gre za zelo naravno povezavo in prav zato sem predlagala, da se tudi ta četrti ekosistem vključi v agendo. Hvala. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank und jetzt. Najlepša hvala. Tako se ne, sedaj pa nas vse zanima, kakšna je perspektiva civilne družbe glede nove agende za kulturo. Rosa Perez Monclu iz Culture Action Europe. Izvolite, deset minut imate. Najlepša hvala, hvala za povabilo, da lahko sodelujem na tej pomembni javni predstavitvi. Prihajam iz Culture Action Europe in mi obravnavamo prihodnost evropske politike za kulturo in to obravnavamo že skoraj leto in pol. Naš mandat je, da vključimo kulturo v središče oblikovanja politik. Kaj to pomeni v praksi? Sodelujemo z našimi člani, z oblikovalci politik, strokovnjaki in državljani in jih sprašujemo, kakšna bi morala biti prihodnost politike za kulturo, po njihovem mnenju. Predstavila bom oceno tega, kako je predlagana agenda za kulturo povezana z našimi ugotovitvami. Kaj je KAE, Culture Action Europe? Je mreža mrež. Skoraj polovica naših članov so v bistvu evropske in nacionalne mreže iz različnih podsektorjev kulture. Torej glasba, gledališče, filmi in tako naprej. Potem pa so tukaj še različne kulturne organizacije in drugi deležniki. Prav zaradi tega imamo široko razumevanje trenutnih težav in trendov tem v tem sektorju. Culture Action Europe pa je tudi skupnost in del evropskega kulturnega prostora. Evropski kulturni prostor je nekaj, kar je včasih težko razumeti in na tej prosojnici imate digitalni prikaz povezav med posameznimi člani Culture Action Europe in drugimi relevantnimi akterji v Evropi. Pogosto slišimo, da je težko pojasniti učinek in vrednost kulturnih politik na ravni Evropske unije. In včasih res slika pove več kot tisoč besed. Evropski kulturni prostor je krasen ekosistem različnih povezav in odnosov v tej skupnosti potem krožijo različne zamisli, vzpostavijo se partnerstva in sodelovanja, ter na tak način se omogočijo skupni ukrepi. Izpostaviti je potrebno, da je za to zaslužna evropska kulturna politika. Ta zapletena oblika pa je posledica tega, da evropski model spoštuje raznolikost. Če bi izbrali zelo preprost pristop do industrije, bi verjetno do kulture bi imeli samo tri glavne založnike, naprimer, in slika bi bila veliko bolj preprosta. Današnja razprava je izjemno pomembna, namreč uravnotežena kulturna politika je vedno omogočala rast tega kulturnega prostora in to se mora nadaljevati tudi v prihodnosti. Kaj pa prihodnost kulturnih politik? Ko je komisija začela s svojim postopkom glede eh, prihodnosti kulturne politike, glede prihodnosti Evrope, smo gotovili, da tam manjka kultura. Sedaj pa eno leto kasneje je kultura veliko bolj pomembna. Mi smo opravili eno izmed največjih posvetovanj glede tega, kaj lahko kultura ponudi za prihodnost Evrope in kakšna naj bi bila prihodnja evropska politika za kulturo. V osmih različnih državah smo vzpostavili vozlišča in eh, pogovarjali smo se z vsemi, ki jih je to zanimalo, v različnih delavnicah in eh, pogovorih na to temo. Gre za zelo kompleksne razprave, iz katerih smo eh, nekako dognali šest glavnih načel. Potem pa smo o teh šestih načelih ponovno razpravljali za več kot 500 ljudmi. Ta načela predstavljajo tudi naš eh, dokument, ki smo ga pripravili o novi agendi za kulturo. In potem, ko je komisija objavila predlog agende za kulturo, smo se o tem predlogu po ponovno posvetovali z našimi člani. Pripravili smo torej različna posvetovanja in iz tega lahko eh, pridemo do nekaterih dognanj glede agende za kulturo. Prvo, kar smo ugotovili, je, da potrebujemo uravnotežen pristop do komisije. Seveda pogrešamo tukaj več sklicev na umetniške raziskave in ustvarjanje nasploh, te so namreč podlaga v tem sektorju in spisano bi bilo, da bi to eksplicitno omenili. Seveda pa je uravnotežen pristop težko doseči. Vidimo pa pripravljenost, da bi prišli do tega na vseh stranih. Res je pa, da je gospodarski stebr tukaj veliko bolj dominanten. Obstaja nekaj smiselnih gospodarskih pomislekov, naprimer pravično plačilo za umetnike. To je ključnega pomena, če želimo ohraniti ta krhki ekosistem. Potem pa imamo tukaj vključevanje izobraževanja v gospodarski stebr in to se nam zdi precej tvegano, namreč eh, na tak način je vloga kulture, da informira naše državljane in eh, to nalogo ima tudi gospodarstvo, zato ne bi smelo biti v gospodarskem stebru. Eh, to vlogo ima tudi kultura. Osredotočili smo se na še en poseben podsektor in to je kulturna dediščina. Evropsko leto kulturne dediščine nam je pokazalo, da je pomembno zelo eksplicitno povedati, eh, kaj je pomembno in sem spada tudi oprime, oprijemljiva kulturna dediščina. Govoriti moramo o ustvarjanju zgodovini, o sodobnem ustvarjanju in tako naprej. Potem moramo sem vključiti tudi eh, infrastrukturo in eh, pripraviti dober pristop. Glede sektorskega pristopa lahko ponovim to, kar je povedal gospod Bakela. Imamo različne pristope, čez sektorske pristope, hibridne pristope, tako v kulturnem sektorju, kot tudi drugot in takšni pristopi in takšna povezovanja so vse bolj pomembna. Torej, pravična obravnava vseh sektorjev v kulturi je ključnega pomena, če želimo zagotoviti uh, evropski kulturni prostor, ki se bo nadaljeval v prihodnosti. To je bila ta krasna barvna slika na začetku. Kulturni aspekt trenutnega socialnega razvoja je izjemno pomemben, predvsem z povezavo, ko gre za migracije, o tem evropejci pogosto razmišljajo tukaj obstaja dihotomija med kulturno raznolikostjo, kulturnim dialogom in eh, novim pristopom do teh eh, kulturnih zmogljivosti in socialne vključenosti. Vse te različne pristope bi bilo potrebno nekako združiti. Tisti, ki so vključeni v eh, umetnost in kulturo, se pogosteje udeležujejo kulturnih dogodkov. Potrebujemo torej celostni pristop in le tako bodo eh, se stvari pozitivno razvijale. Ta pobuda je vsekakor nekaj, kar sektor kulture pozdravlja. Odbor za kulturo prosimo naj bo pri svojih prizadevanjih ambiciozen, torej vključite vse različne delavce v kulturi, to vključuje umetnike, organizacije, in druge. Poleg tega pa morate biti tudi ambiciozni pri količini finančnih sredstev, ki bodo na voljo. V času posvetovanj smo ugotovili, da se v vseh sektorjih omejuje umet, svoboda umetniškega izražanja in eh, kulturno svobodo v Evropi. Dolgo časa ni bilo teh problemov v Evropi, zdelo se nam je, da se to dogaja samo drugot po svetu in zato smo pozabili, kako temu nasprotovati, kako se temu zoprstaviti. Sedaj pa moramo izobraževati kulturne inštitucije, da se bodo zavedale svojih pravic in da se bodo znale odzvati pravilno na napade. Sedaj potrebujemo boljši nadzor eh, tega, ali se spoštuje pravica do svobodnega izražanja, okrepiti moramo podporo umetnikom, ki eh, se jim kratijo te pravice in odpreti tudi prostore za izražanje, še posebej pa moramo podpreti tudi eh, umetniške raziskave. Pa še zadnje tri točke. Všeč nam je, da se izobraževanje vključuje v kulturno agendo. Potem pa imamo tukaj še eh, paradigmo, ki mora povze, povezati kulturo in izobraževanje, ter eh, izpostaviti je potrebno pomembnost raziskav o kulturi. Okrepiti moramo tudi eh, dialog, poleg tega pa moramo imeti neko jasno smer. Vzpostaviti moramo iskreni dialog. ne za, na zadnje pa potrebujemo tudi izboljšano zbiranje podatkov. Namreč eh, trenutno obstajajo spletne platforme, tako da je mogoče zbrati podatke o e, kulturnem sektorju. Ampak tukaj ni dovolj informacij, potrebujemo dostop do teh podatkov, ki se zbirajo. Potrebujemo samo agregirane podatke in ne osebnih podatkov posameznih uporabnikov in to bo vsekakor ključno v prihodnih letih. Če želimo doseči agendo, ki bo ambiciozna, potrebujemo tudi ambiciozna finančna sredstva. Naša organizacija uspodbuja eh, pri odločanju za proračun, da se podvojijo sredstva, poleg tega pa želimo politiko kulture vključiti tudi v druga področja eh, politik. Najlepša hvala. Hvala lepa, hvala tudi za te informacije. Zanima me, kdo ima kakšno vprašanje. Silvija Kosta, največ dve minuti. Eh, solo per dire, ki je res na kratko. Samo da uh, povem, da zelo cenim prispevek, zelo dobro poznam vašo organizacijo uh, in vem uh, tudi, kaj počnete, med drugim tudi v moji države in glede teh treh točk se zagotovo strinjamo. Uh, Potrebno je močnejše prizadevanje za dosego ciljev, kot je bilo že povedano, in uh, načrt je potrebno tačneje določiti, potem uh, več informacij, boljša povezava, ozaveščanje, izobraževanje in tako naprej. In uh, naj spomnim še na nekaj, kar ste povedali vi prej, uh, pa uh, že uh, kolegica pred vami. Evropsko leto nas eh, veliko nauči. Eh, gre za celovit, hkrati pa eh, tudi horizontalen pristop. Gre tudi za večjo udeležbo pri upravljanju in pri agendi in pri akcijskem načrtu ne smemo pozabiti na to upravljanje, ki je bilo zelo koristno pri Evropskem letu, šlo je za posvete na različnih ravneh in tako naprej. To zdaj pričakujemo od Evropske komisije. Najlepša hvala, želite na to kar takoj odgovoriti? Ja, povsem se strinjam. Zelo pomembno je, da kulturo vključujemo eh, v uh, vsa uh, politična področja in sicer mora biti pristop eh, celovit. Uh, vidimo, da so na drugih področjih izbrani posamezni sektori zaradi njihove dobičkonosnosti in tako naprej. Če želimo biti uspešni pri tem programu, moramo upoštevati celoten uh, sektor kulture in pa uh, kreativnega ustvarjanja to je ena izmed ključnih točk za prihodnjo agendo. Najlepša hvala. Hvala lepa, Helga Trupe. Ja, mislim, da je potrebno izboljšati zbiranje podatkov in spostaviti boljše ravnotežje med zasebnim in pa javnim sektorjem. Tukaj govorim o ameriških eh, tehnoloških velikanih. Eh, in v prihodnem proračunskem obdobju eh, sem predlagala projekt, eh, ki bi vzpostavil platformo digitalne Evrope. Ne vem, ali ste že začeli govoriti o tej ideji, kaj ti obstaja že deset let, ni nam je uspelo nikoli uresničiti, sedaj pa se ta razprava ponovno pričenja. Ne želimo zasebne. Uh, ga eh, prevladujočega položaja, kajti tega je zelo težko eh, obvladati. Ali imate kakršnekoli podatke o tem, o evropski platformi z ustreznimi standardi, z licencami in z dostopom za evropske državljane? Kaj menite o tem na splošno? Ja, najlepša hvala. Gospa Perez, hvala lepa za vaše vprašanje, ki je še kako aktualno. Ja, res je, našo letno uh, konferenco bomo uh, posvetili ravno digitalnemu razvoju na področju kulture. Vsi ste vabljeni na to konferenco. In Obstajajo digitalne kulturne skupnosti, ki pa med seboj niso povezane, torej eh, ta eh, podjetja, te organizacije niso dovolj velike in to je eno izmed vprašanj, s katerim bi se lahko ukvarjali na tej konferenci. Najlepša hvala, gospa Šojdrova, za največ dve minuti. Ja, najlepša hvala, opravičujem se, kaj ti nime bilo tukaj veš čas, bila sem v eh, odboru za zaposlovanje, ampak najlepša hvala za vašo predstavitev. V zadnji predstavitvi sem slišala nekoliko več konkretnih eh, predlogov. Recimo, eh, rada bi vedela, kakšno je vaše mnenje glede konkretnih izkušenj na evropski ravni. Imamo čudovite projekte. Kot recimo evropski kapital. Recimo eh, projekt eh, Evropska prestolnica kulture eh, gre za desetino mest z različnimi spomeniki. Opravljeno je bilo dobro delo pri obnovi različnih spomenikov in spomenikov. Potrebno bi jih bilo povezati v neke vrste omrežje. In zato bi si morali skupaj prizadevati. Potrebna pa je tudi evropska podpora iz programa Ustvarjalna Evropa. Ampak nažalost teh projektov ta program ne podpira. Na ta način. Eh, izgubljamo um, energijo, poleg tega pa nismo učinkoviti. Mislim, da bi morali izkoristiti vse, kar je bilo že storjeno na evropski ravni, da bi zares eh, podprli dobre prakse na področju kulture na lokalni in regionalni ravni. Hvala lepa. Frau Perez. Hvala lepa, gospod Perez. Ja, gre za dve dimenziji. Prva dimenzija je dimenzija cen in uh, kulturni sektor na splošno. Uh, na uh, cene ne gleda uh, kot na uh, nekaj pomembnega. Evropska kultura kulturna prestolnica eh, oziroma Evropska prestolnica kulture, to pa je nekaj drugega, to je drugačen projekt, gre za lokalno sodelovanje. Poleg tega pa je tukaj tudi upravljanje in upravljanje na več ravneh. Eh, to je eh, vedno pomembnejše in mogoče ne počnemo dovolj, da bi dosegli napredek na tem področju. Mi si bomo zagotovo bolj prizadevali, kaj ti. Te to je edina priložnost, da uh, čim več uh, dosežemo v evropskem uh, kulturnem prostoru. In potem še uh, en vidik, ki uh, je povezan z dediščino. Uh, en uh, izmed Eh, pomembnejših skupin v letu kulturne dediščine je bila skupina, ki je vključevala različne deležnike. Ta skupina je bila zelo odprta in zaradi tega mislim, da bi jo morali obdržati tudi eh, po eh, večletnem finančnem okviru. Na ta način bi lahko zagotovili kontinuiteto in s tem se vračam k upravljanju, sodelovanju z državami članicami, z Evropskim parlamentom in tako naprej. Vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala. Ja, izvolite. Bodite kratki, prosim. Rad bi samo še nekaj dodal k upravljanju in partnerstvu. Če zares želimo vključiti tudi obrobne dejavnosti, moramo poskrbeti za udeležbo vseh eh, ki delujejo na področju kulture. Tukaj ne gre zgolj za eh, različne komponente, proizvodnje in pa distribucije, eh, ampak tudi različne organizacije, združenja, eh, lokalne pristojne organe in tako naprej. Mislim, da bi to lahko okrepili. Vzpodbujati bi morali lokalna oziroma regionalna partnerstva. Identificirati bi morali faktorje uspešnosti, eh, kaj deluje, kaj ne deluje. Na ta način bi lahko vzpostavili večjo koalicijo. In to eh, bi bilo pravo zagotovilo za prihodnost kulture. In v tem okviru naj vas pozovem še, da upoštevate delo fundacij v različnih državah članicah, v Italiji, na portugalskem, v Nemčiji in tako naprej. In te so razvile zelo zanimive programe. Eh, obstajajo eh, panevropski programi, zelo majhni programi, eh, delo v tandemu in tako naprej. Torej, mislim, da bi bili prepoznavni projekti z področja kulture izjemno koristni. Najlepša hvala. Eh, lahko smo tudi obiskali eh, fundacijo v eh, Lizboni in ta sodeluje z eh, drugimi eh, fundacijami oziroma organizacijami iz vsega sveta. Mislim, da eh, bi to lahko pripomoglo k evropski eh, agendi na področju kulture. Julie Ward najprej bi rada le dejala, da sem zelo vesela, da je Roza tukaj. Jaz sem članica te organizacije eh, in eh, pozivam vse, da se upišejo eh, v to organizacijo, ker jaz hodim tudi njihove konference, ne kot poslanka, ampak kot članica. Mislim, da moramo storiti čim več, da bi bili aktivni na tem področju. In uh, kar je pomembno pri teh organizacijah, je, da prepoznajo celovit uh, značaj uh, kulture. Mi vse to razumemo. Težave pa se pojavijo, ko prihaja do neke vrste uh, skupinskega razmisleka na ravni Evropske komisije. Zanima me, kaj menite, da bi morali storiti, da bi bolj poskrbeli za boljše povezave. Želeli smo, da bi kultura postala trajnostni cilj, to nam ni prav uh, uspelo. Uh, ampak kljub temu igra kultura sedaj pomembnejšo vlogo, uh, tudi umetnost. Torej, eh, kaj menite, na katerem področju bi morali biti najbolj aktivni v prihodnosti, da bi eh, kulturo eh, priznali tudi na drugih področjih? Hvala lepa, Julie, zelo ponosni smo, da si naša članica, kot zelo dobro veš. Ja, to je zelo pomembno vprašanje in morali bi si bolj poskrbe, eh, prizadevati za vzpostavitev eh, sinergij, eh, niš imamo še dovolj dosledne politike. Nekateri oziroma različni dokumenti evropskih inštitucij se razlikujejo in mislim, da potrebujemo usklajen pristop. Kar pa zadeva druga področja, bi spostavila le dve področji, kohezijsko politiko, vemo, da je potekal razmislek o vključitvi kulture v uh, Evropski sklad za raziskave in razvoj uh, in sicer gre za dosego specifičnih uh, ciljev na področju kulture, seveda to vključuje kulturno dediščino, pa ne le to. Drugo področje pa so raziskave in razvoj in potem eh, je eh, tukaj tudi program Obzorje 2020, eh, tu se vloga kulture vedno bolj upošteva. Tudi raziskave na področju kulture morajo uh, biti enako upoštevane kot pa vse druge raziskave. In uh, digitalno gospodarstvo je tukaj dober primer. Vemo, da uh, digitalno gospodarstvo nima kulturne uh, dimenzije, torej potrebno je priznati obe komponenti. Najlepša hvala. Sedaj pa v zaključek. Dobi besedo še Evropska komisija, gospod Santieri, za tri minute. Thank you very much. Um, Najlepša hvala in hvala lepa tudi za uh, to, da ste pozorno prebrali naš dokument. Zares sem bil uh, prijetno presenečen nad podrobnostmi, ki ste jih našli v našem dokumentu. Res je. To je agenda, ki temeli na določenih izhodiščih. Ljudje zaupajo v moč eh, kulture. Uh, Eh, kultura prispeva k občutku skupnosti v Evropi. Za številne evropejce so eh, države članice precej oddaljene druga od druge, ko gre eh, za vrednote, ko gre za kulturo. In ravno zaradi tega je to področje še kako pomembno. Ne gre toliko za inovacije. Gre za inovatorje, gre za to, da poskrbimo, da bo Evropa uh, Osta, ostala kontinent ustvarjalnosti in zaradi tega je tudi nekaj razlik eh, v pristopu, ki smo ga obrali. Zelo dobro se zavedamo, da bi mobilnost lahko bila del gospodarstva, kajti to ima tudi gospodarske posledice. In izobraz pa seveda eh, bi lahko bila, izobraževanje bi lahko bilo tudi eh, socialni cilj, ampak eh, Mi eh, predlagamo, da bi ustvarjalnost predstavljala gospodarsko dimenzijo, kajti želimo ostati ustvarjalni in menimo, da bi lahko izobraževanje na področju umetnosti pozitivno vplivalo tudi na druga področja, na znanost, na fiziko in tako naprej ne gre zgolj za gospodarstvo, za eh, število zaposlenih, za število brezposelnih in tako naprej. Zelo sem hvaležen za dobre ideje in uh, lahko vam zagotovim, uh, da je uh, integriran uh, pristop najboljši in to je tudi tisto, kar predlagamo za področje kulturne dediščine. Eh, to je bilo že v predlogu za Evropsko leto eh, eh, kulturne dediščine in to je bilo vključeno tudi v številne druge projekte. To bo tudi del akcijskega načrta, ki mu bomo sledili v prihodnosti. Skladnost med zunanjimi in notranjimi politikami, to je za nas zelo pomembno. To smo povdarili tudi v našem skupnem sporočilu pred dvema letoma in uh, predlagamo, da uporabimo uh, povsem enako metodo uh, znotraj Evrope in za sodelovanje z drugimi državami. Eh, ne smemo pozabiti, da je kultura v pristojnosti držav članic, torej ta agenda je zgolj naš predlog državam članicam, da sodelujejo pri določenih projektih in zaradi tega predlagamo tudi te tri teme, prispevek kulture k družbi, gospodarstvu in razvoju z uh, razvojem te metode je bilo tudi veliko lažje najti mesto za kulturo v programih, ki jih usporedno eh, predlagamo. Lažje je o tem razpravljati v različnih eh, oddelkih, eh, sedaj, ko je kultura postala sestavni del vseh drug, drugih politik. agenda eh, za eh, kakovost eh, umetnosti pa ne bi naletela na enako odprta ušesa. Najlepša hvala in cenimo tudi vašo podporo mobilnosti. Menimo, da je to zelo pomembno in tudi dialog s civilno družbo se mora nadaljevati. Najlepša hvala. Ja, vielen herzlichen. Ja, hvala lepa če lahko ponudite uh, denar, uh, to tako izboljša vzdušje. V zaključek uh, bi prosila Jorgisa Gramatika, ki se, če želim še na kratko spregovoriti, dve minuti mu dajem na voljo. No, mislim, da je bila razprava zelo zanimiva in uh, rad bi se zahvalil eh, članom panela, kajti dali so novo dimenzijo tej uh, temi. In zares so name naredili velik vtis, samo eno pripombo imam. veliko uh, govorcev je dejala, da se ne bi smeli zgolj osredotočati na koristnost, uh, ko gre uh, za kulturo. Poleg tega pa moramo pozornost uh, posvečati tudi izobraževanju, kajti izobraževanje v Evropi in po svetu dan danes ne uspodbuja eh, mladih k radovednosti, eh, k odkrivanju sveta. Eh, učijo se samo tistega, kar je koristno z znanstvenega vidika oziroma tisto, kar jim bo prineslo več denarja v prihodnosti. Izobraževanje pa seveda vpliva na kulturo nasplošno in zaradi tega mislim, da uh, moramo najti način, da se upremo uh, oziroma da se zoprstavimo uh, temu trendu. Najlepša hvala. Slišali smo pohvale in mislim, da se lahko pohvalam le pridružimo. Odlično, da ste bili lahko danes z nami. Hvala lepa, da ste podali še nekaj pomembnih pobud za naše nadaljne delo na področju kulture, vse skupaj pa je seveda povezano tudi s programom Kreativna Evropa. In upam, upam, da eh, se bo eh, situacija v prihodnosti še izboljšala, zato so bile vaše pobude tako pomembne. Hvala lepa, da ste danes prišli k nam in eh, želim vam varno in prijetno pot domov. Najlepša hvala. Mija bleibt jetzt nur noch. Sedaj pa vas moram obvestiti, da bo naša naslednja seja 3. septembra med 15. in 18.30. Poleg tega vam želim vsem čudovite poletne počitnice. Mislim, da smo si jih vsi prav zares zaslužili. Zadnjih šest mesecev smo trdo delali in uh, tudi prihodnjih šest mesecev pred evropskimi volitvami ne bo manj napornih. Torej, uh, poskrbite, da boste prišli nazaj polni energije, preživite počitnice s tistimi, ki so vam blizu in ponovno se bomo videli 3. septembra. Enako eh, pa vso srečo želim tudi eh, tolmačem, tudi vi ste si zares zaslužili prosti čas. Eh, najlepša hvala za vašo zares koristno pomoč, kot vedno in prijetno poletje. Sledila pa bo seja koordinatorjev. Najlepša hvala.